aktov, naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku po tej seji. Preden pridemo na dnevni red, je gospod Klico zaprosil za besedo k poslovniku. Agapite Proedre, Agapite Schnadelfi. Hvala lepa dragi kolegice in kolegi, gospod eh, predsednik. O Grči 25. januarja je ljudstvo izbralo novo vlado. Posilodajalci pa še vedno pritiskajo na Grčijo, zato bi izrazil apel, poziv vsem, da pomagate in vplivate na to, da na grško ljudstvo ne bo več eh,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 pripravili sem odprto pismo, v katerem gre za opozorilo v zvezi z rasističnimi incidenti. Gospod Bonano je avtor tega pisma, naj to še enkrat omenim, gre za izjavo Ro v Romuniji, romunskega poslanca in zelo neprimerno je, da lahko nekdo v javnosti podaja takšne izjave. To je predsedenični primer in to slabo vpliva na dober ogled demokratičnih institucij v Evropski uniji. Mislim, da moramo sprejeti jasno stališče do te teme rasistične in a, proti tujcem usmerjene izjave Luke Bonana je treba obsoditi. Poleg tega pa so dogodki zadnjih tednov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 se nanašajo na izjave poslanca, ki jih je podal v intervju v Italiji. To je nekaj, česar ne morem obravnavati, kar obžalujem za vse, kar počne gospod Bonano v Evropskem parlamentu. Sem seveda pristojen. Parlamentu bom jutri informiral o ukrepih, ki sem jih sprijel proti kolegu Bonano sicer pa moram pri rasističnih eh, izjavah in drugih kršitvah eh, računati na to, da bodo pravosodni organi pristojnih držav članic ustrezno ukrepali sam. Tukaj ne morem izrekati nobenih sankcij. Zdaj pa k delovnemu načrtu.